mu nasprotuje? Če ne, je veljavnost mandatov potrjena. Nepovezani poslanci so mi dali predlog za sodelovanje v komisijah in delegacijah. Seznam bo na voljo in če ne bo nobenih nasprotovanj, bodo ta imenovanja veljala kot potrjena. Naj vas